Leonardo da Vinci, naprimer. Komisija je zelo vesela kakršnekoli pomoči Evropskega parlamenta na tem področju. Hvala. Dank, Najlepša hvala, gospa Redingova. Razprava je s tem zaključena. To glasovanje pa bo res potekalo jutri opovdne. Naslednje zasedanje se.